Torej, zasedanje, ki smo ga prekinili 18. septembra, nadaljujemo. Gospe in gospodje, zaradi aktualnega položaja na Severnem Irskem je konferenca predsednikov prosila, da pozovem vse, da ne izvajajo medsebojnih provokacij. Eh, treba je opustiti vse poskuse motanja tega postopka dosege miru. Možna je samo ena pot in sicer dialog. Zato pozivamo vse strani, da še naprej sodelujejo pri iskanju mirne rešitve in se odeležijo dialoga, ki se je začel 16 in se nadaljeval 16. oktober. Ta projekt v, na Severnem Irskem je bil doslej uspešen, še naprej ga bomo spremljali. Evropski parlament se tudi ponuja kot posrednik, kot neutralen posrednik v tem procesu. Želimo, da bi ta proces eh, še naprej bil uspešen in Severno Irsko podpiramo pri vzpostavitvi stabilnih inštitucij in stabilnega gospodarstva. Eh, torej, tako da bo tudi Severna Irska imela eh, dobro prihodnost. Gospe in gospodje, želim vas obvestiti o tem, da so me v četrtek eh, obvestili, oziroma Ivita Grigule me je obvestila, da, za, da je zapustila um, politično skupino IFDD e in uh, isti dan sem konferenco predsednika